Brez kartic ni mogoče glasovati, sem že prej to povedala. Sklenili smo, da ne bomo več upoštevali eh, glasovanje za dvigom roke. Torej, kdor nima svoje kartice, naj si jo priskrbi, naj jo gre iskat. Začeli bomo z glasovanjem o, eh, o, o <clears throat> vprašanju, ustnem vprašanju gospe Žoli moram se še popolnoma prebuditi, pravi predsedujoča. On avait, on avait, on avait sklenili smo, sklenili so in zdaj a, ne moremo tega spreminjati. Je nemogoče. Sklenili smo in sicer eh, s sodelovanju več eh, političnih skupin. Rekli smo zadnjič, to je bilo eh, res zadnjikrat, je res težko biti tako odločni, ampak vsi smo soglasno sprejeli tisti sklep. Kdor nima glasovalne kartice, ne more glasovati. Sklenili smo soglasno in torej sem res žalostna, ampak če začenjamo spreminjati te odločitve, potem sploh nima vred smisla imeti nekega predsedstva. Lahko pokličete svoje sodelavce, svoje asistente, naj vam prinesijo glasovalno kartico, ampak res. Uh, to ponavljamo že eh, neskončno, krat smo to že ponovili, to je že drugo leto, ko upravljam svojo funkcijo in eh, vedno poslušam eno in isto zgodbo. Torej, kdor ima kartice, lahko glasuje, ostali pa ne. Torej, ustno vprašanje gospe Žoli, ustno vprašanje svetu, brez predlogu sprememb. Kdo je za? A, elektronsko glasovanje poleg tega, torej še dodatni razlog. Glasujemo. Voilà, le vote est clos. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Drugo ustno vprašanje, brez predlogov spremembe, vprašanje gospe Žoli. Glasujemo elektronsko. Glasuje, zdaj, glasujemo zdaj. V redu. konec glasovanja. Soglasno sprejeto, prav tako. Na to prehajamo k resoluciji Eve Žoli. Predlog spremembe številka 3, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 4 za? proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pet, drugi odstavek. V dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe šest, k drugemu odstavku za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe sedem za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, v dveh delih, za prvi del, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, bomo preverjali. Drugi del predloga spremembe številka 9 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti. Bomo preverili. Predlog spremembe 11 glasujemo. Za konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremlja 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremlja 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremlja 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 16 za, proti, Ne vem, bomo preverili. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o uvodni izjavi številka 4 za, to je prvi predlog spremembe oziroma tudi drugi. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo zdaj o celotni resoluciji za, proti, vzdržani. Oproščam se, pravi predsedujoča, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprijeto soglasno. Na to glasujemo o proračunu in o, eh, glasujemo o finančni pomoči v Afganistanu. Poročevalec je gospod Görens. Predlog spremembe številka ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dva v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, sprejeto se popravlja predsedujoča. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek, predlog smo imeli številka 3 za. Ne, sem se zmotila, pravi predsedujoča, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog smo imeli številka 1. Ustni predlog spremembe številka 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 4 za, oprostite, to je brezpredmetno, torej 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti proti, vzdržani sprejeto. 10 za, ne, tudi to je brezpredmetno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 2 za, proti, eh, vzdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani. Ne vem, ne vem, bomo elektronsko preverili, glasujemo o predlogu spremembe 12. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo zdaj z elektronskim glasovanjem o celot celotni, eh, o celotnem dokumentu. Konec glasovanja. Sprejeto. Prihajamo zdaj k resoluciji. o prispevku za razvoj in tako dalje in tako dalje, pravi predsedujoča. Ok. Alors, paragraf numéro 1. Prvi odstavek predloga spremembe 8 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Ne vem, mislim, da je sprijeto, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Za drugi del glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 9 eh, v dveh delih, eh, v treh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del. Ne, pravite. V redu bomo preverjali drugi del. Glasujemo. Ah, oui, adopté. Mais il faut lever les mains. Hein, Morate dvigovati roko. Tretji del za, proti, vzdržani. Tukaj spet ne vem, bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto 11 za, v dveh delih, eh, prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Ja, bomo lahko preverili, če želite. Torej, predlog spremembe 11, drugi del za, glasujem, eh, oprostite, glasujemo. Le bo teklo, <laughs> že bi ljudi. Konec glasovanja, zavrnjeno. Potem sem pravilno ugotavljala 12 eh, za, proti, vzdržani sprejeto, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe 14. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Bomo glasovali elektronsko. Glasujemo za drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejem besedem na sedmih delih. Prvi del za proti, vzdržani sprejeto, drugi del za proti. Vz... Ne vem, mi ni jasno, bomo preverili. Drugi del glasujemo elektronsko, prosim. Glasujemo zdaj. Zavrnjeno. Predlog 18 eh, eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 20 eh, k, drugemu, k tretjemu odstavku. Sprejeto. 21 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, preglasujemo elektronsko o predlogu sprejme 21. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, ne vem, bomo preverili elektronsko, glasujemo o predlogu 22. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti proti, vzdržani, sprejeto 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 27 za, proti. Vz... Bomo preverili 27, glasujemo o predlogu spremembe 27. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smem... 28. predlog spremembe je brezpredmeten. Naslednje tudi, torej prehajamo k uvodnim izjavam. Predlog spremembe številka 2, prvi del za proti. Vzdržani sprejeto, drugi del za pro, proti. Vzdržani bomo preverili, glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za proti. Vzdržani, ne vem, bomo elektronsko preverili, glasujemo o predlogu svojeme 3. Konec glasovanja. Sprijeto, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, bomo preverili, ker je zelo tesno, glasujemo o predlogu spremembe 4. Konec glasovanja. Sprijeto predlog spremembe 5 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeti drugi del za, proti vzdržani. Bomo preverili drugi del, glasujemo v drugem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena za, proti vzdržani, sprejeto. Torej, res, resolucija uh, v celoti in sicer jo bomo izglasovali elektronsko. V dveh delih, ne, ne, ne, ne, ni mogoče, ne, ne, ne, absolutno ne glasujemo o resoluciji z elektronskim glasovanjem, glasujemo, kaj? Konec glasovanja. 21 eh, proti eh, dvem glasovom, torej sprejeto. V redu, prehajamo zdaj. Prehajamo zdaj k proračunskemu nadzoru finančne pomoči Evropske unije v Afganistanu. Je pa imel tudi od specialnega.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 Eh, mnenju o položaju žensk v vojnah. Obravnavali bomo predlog mnenja, ki ga je pripravila gospa Grez. Mi smo pridruženi odbor. Gre za vprašanje zaščite oziroma varstva žensk proti vsem oblikam nasilja, tudi spolnega nasilja v eh, vojnih in povojnih okoliščinah, ampak gre tudi za udeležbo ženska v vseh dejavnostih, ki so povezane z eh, preprečevanjem konfliktov in tudi z obnovo po konfliktu. Dejansko bi si želeli, da bi ta pristop, ki upošteva enakost med spoloma v vseh zadevah in da bi bolj vključili vprašanje enakosti spolov na področje razvojne pomoči. Pomoč bom ta, eh, besedo bom takoj predala gospe Grez, ki bo predstavila svoje mnenje in svoje stališča. Hvala lepa, gospa predsedujoča dejansko v tem eh, mnenju, ki <clears throat> naj povem dvoje in sicer z ozirom tudi na razpravo, ki je potekala tu v našem odboru že lansko leto. In eh, dejansko to je za nas posebej zanimivo, kajti uh, Eh, še razvijamo to, kar smo skušali že uveljaviti od začetka tega zakonodajnega obdobja in sicer eh, bi skušali uskladiti stališča različnih odborov. Vemo, da eh, položaj žensk v vojnah ne zadeva samo našega odbora ali odbor za ženske pravice, ampak seveda tudi razvojno pomoč ob upoštevanju tudi vprašanja spolnega nasilja, bodi si med konflikti oziroma po konfliktih oziroma tudi, ko prihaja do uh, nujnosti uh, upoštevanja vprašanja žensk. To so vidiki, ki jih je treba upoštevati predvsem tudi, ko gre za preprečevanje uh, sporov in konfliktov. Uh, oprostite, uh, če govorim tako malo nepovezano, ampak sem bolna danes. <laughs> Torej, dokument, ki ga imate pred vami, eh, vključuje vrsto priporočil, to smo poudarili, ki stremijo za tem, da okrepimo pristop eh, upoštevanja eh, ženske razsežnosti. Res je, da Evropska unija je že mm, sprejela številne zaveze na tem področju. Naj omenim naprimer strategijo Evropske unije za enakost med spoloma za obdobje 2010-2015, eh, usporedno z resolucijo Združenih narodov, eh, ki je bila sprejeta v zvezi s eh, tem vprašanjem, ampak hkrati se soočamo tudi z izzivom, morda je močan izraz, ampak prihaja do razdrobljenega odziva na, na te probleme izziv je pač ta, da eh, vnesemo večjo doslednost eh, v to odzivanje in eh, tako kot je bilo tudi že povedano, ko smo govorili o zunanjem delovanju, <clears throat> Želimo imeti večjo doslednost med različnimi stebri tega zunanjega delovanja, ne gre za razvoj oziroma za druge, druga sredstva. Torej, očitno ugotavljamo in k temu se bom povrnila. Seveda, povod za vojne je vedno denar in zato je treba okrepiti tudi finančne strukture in zagotoviti več enakosti, predvsem ko govorimo o finančnih instrumentih za razvojno pomoč. Ko si ogledamo različna poročila, s katerimi razpolagamo, potem ugotavljamo, da dejansko so pristopi v zvezi s tem vprašanjem in tudi v zvezi z povezanimi vprašanji ne upoštevajo v zadostni meri. Uh, niso, ne upoštevajo v zadostni meri tega zornega kota, torej vprašanja ženska. V dokumentu boste ugotovili, da obstaja tudi še nek predlog in sicer, da izboljšamo eh, kazalce in predvsem, da sprejmemo ukrepe, ki ne bodo samo, kako, samo količinski, ampak tudi kakovostne narave. Dejansko tukaj gre za zelo občutljivo točko, občutljiv vidik. In ne samo, kar zadeva skupni znetek, znesek, ampak, ko govorimo o kakovostnem pristopu, potem ugotavljamo, da se vprašanje enakosti spolov um, zelo izpostavlja. In še zadnja stvar, preden predam besedo kolegom, želim povdariti in vas opozoriti na a, pomembno ulogo delegacij Evropskega parlamenta in vas opozarjam na nujnost, da bolje usposabljamo a, člane delegaciji osebje za to, da bomo zagotovili ustrezen pristop k temu vprašanju, ko govorimo torej o enakosti spolo. S tem sem izčrpala svoj uvod in predajam besedo kolegom. Hvala. Hvala lepa, gospa Kres. Besedo bom predala gospe Kretu. Izvolite. I, um... <clears throat> Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe pripravljalki menja, gospe Gres, ki je pripravila mnenje o položaju žensk v vojnah. Res zelo cenimo njeno dosedanje delo, vendar pa bi želeli, da se vključijo določene konkretne točke, ki jih bom sedaj na kratko izpostavila. Najprej mislimo, da moramo predvsem vključiti načelo integracije eh, žensk, da moramo tukaj imeti strategije Evropske unije in to vključiti v delovanje Evropske službe za zunanje delovanje. Potem potrebujemo eh, tudi predstavnike znotraj Evropske službe za delovanje in tukaj moramo imeti predstavnike tretjih držav, tako da spremljamo položaj žensk, potem razvojna pomoč in instrument. To moramo zagotoviti tudi v obdobju 2014-2020. Potem, ko govorimo o konkretnih določbah, Zagotoviti moramo dodatno zaščito žensk, predvsem eh, to velja, da se moramo boriti proti nasilju, prostituciji, potem eh, posilstvu, predvsem moramo zavarovati matere, tiste, ki imajo mlade otroke. Gre za to, da jim moramo zagotoviti ustrezno medicinsko skrbo, transportno skrbo, tako se bomo izognili tudi spolno prenosljivim boleznim, neželenim nosečnostim in predvsem moramo eh, to vključiti v razvojne finančne instrumente v obdobju 2014-2020. Potem, morda bi bilo dobro povdariti tudi, da obsojamo to, da so ženske veliko krat talke in mislim, da moramo sankcionirati uporabo ženski, ki se včasih uporabljajo kot živi ščiti v konfliktih. Pozvali smo tudi tiste, ki se ukvarjajo z mednarodno konvencijo na področju kazenskega prava. Mislim, da moramo to ustrezno urediti potrebujemo više sankcije za tiste, ki se zatekajo v to obliko nasilja, recimo Kongo, Uganda, Sudan, to so konkretni primeri. In tukaj potrebujemo večjo raven usklajevanja z mednarodnimi organizacijami. Potem kaj se dogaja s tistimi sorodniki, ki so pogrešani. Tukaj moramo sprejeti vse izvedljive ukrepe za tiste osebe, o katerih eh, se ne ve, kaj se je z njimi zgodilo in so pogrešane. Najlepša hvala. Martinez. Gospod Martinez. Hvala, predsedujoča. Mislim, da je to poročilo res zelo zanimivo to je res eh, zelo aktualno vprašanje in ima številne dramatične elemente. Ravno zato se mi zdi, da smo zauzeli ustrezen pristop, da je gospa Kres zelo dobro zajela to problematiko. Seveda, naš odbor ima tukaj pomembno vlogo. Danes eh, imamo kar nekaj perečih točk na dnevnem redu v zvezi s tem vprašanjem. Mislim, da bi bilo dobro, da ustrezno razmislimo, eh, kaj bo s tem eh, pristopom, ker to presega področje delovanja odbora za žensko politiko. To zadeva vse nas in tudi ostali odbori bi morali pripravljati mnenje s tem v zvezi. Vsi zelo dobro vemo, da ženske v vojnah, kot je tudi tukaj opredeljeno, so eh, ženske, ki so dvojno izpostavljene nasilju, so seveda žrtve vojne, kot eh, so žrtve tudi moški in ostali posamezniki, vsi tisti, ki živijo v vojnih razmerah, ampak eh, poznamo konkretne podatke in vemo, da so ženske dodatno izpostavljene nasilju, da so zelo ranljive kot skupina, ker so ženske, ker so matere. kar morajo skrbeti tako za otroke, kot tudi za starejše. Še enkrat ponavljam, so dvojno izpostavljanje vojni in ravno zato je popolnoma jasno, da se vse bolj zavedamo, da se nasilje nad ženskami veliko krat uporablja kot vojno orožje. Pravzaprav je to nekakšno plačilo za plačance. Nisem povedal nič novega. To ne zadeva zgolj Afriko. Pred eh, nekaj desetletji so divjale vojne v Evropi in eh, ženske so bile tudi takrat zelo ranljiva skupina, kot danes velja v Afriki. Ženske so sistematično posiljevali. To je bilo vojno orožje, vsi vojaki so se posluševali tega mehanizma. Zato bi račestitev gospe Gres, popolnosti jo podpiramo in želimo z njo tosno sodelovati. Upam, da bomo lahko tako še izboljšali mnenje. Ampak eno stvar pogrešam in mislim, da bi bilo dobro, da to zajamemo v poročilo. Verjamem, da je nujno, da Evropska unija tesno sodeluje z združenimi narodi na tem področju. To je nedvomno področje, kjer združeni narodi res vlagajo konkretna prizadevanja, zelo intenzivno sodelujejo na tem področju. Ravno zato se moramo z njimi povezati. Združeni narodi so že bili relativno uspešni, ko so obračunali s temi zločini. Sam poznam delo teh strokovnjakov in v tem trenutku se združeni narodi predvsem osredotočajo na Afriko. Ampak recimo tudi Kambodža je imela podobne probleme eh, v sodobni zgodovini. Zato moramo Združene narode podpreti in to bo ne nazadnje koristilo za celotno problematiko. To bo koristilo tudi vsem nam in to bo dodana vrednost tega poročila. Gospa Gres ima popolnoma prav. Mislim, da bo večina poslancev v našem odboru podprla to poročilo. Morda bomo celo dosegli soglasje. Hvala, gospod Martinez. Gospa Šniber Jastram. Ja, herzlichen Dank auch äh, für diesen äh, wichtigen Bericht. Najlepša hvala za to pomembno poročilo. Za, mislim, da je bilo že večkrat rečeno, da je zelo dobro. Uh, Hotela bi spregovoriti o dveh točkah, sicer vloga civilne družbe, eh, podpora eh, lokalnim in civilno-družbenim skupinam bi morali biti izredno pomembna, igrati pomembno vlogo. Eh, to je, mogoče bi morali se bolj ukvarjati z, samo z problematiko žensk oziroma enakostjo med spoloma. Jaz mislim, da v kriznih območjih, eh, tam, kjer ni državne pomoči, eh, izredno pomembno, da te organizacije izpolnjujejo svojo nalogo nadzora. Mislim, da gre tu za razvojne projekte žensk, za ženske. Eh, treba je spodbuditi tudi takšne projekte, se pravi, da ženske niso samo šipki spolite, več so dosti krat tudi zelo, zelo močne. Eh, potem eh, možnost dostopa do eh, posedovanja zemlje. Potem to je pomembno za vdove, ločenke, da se vrnejo v svojo državo in da postanejo lastnice zemlje. Torej pomembno je vlogo žensk povečati in stalne spore je treba nekako skušati preprečiti. E, pomembna je struktura družbe, v tem lahko včasih vidimo tudi velike možnosti. Pomagamo družbi, da eh, dovoli ženskam, da postanejo lastnice zemlje. Jaz mislim, da je potrebno eh, tu eh, vključiti predvsem lokalne organe, ki sprejemajo odločitve še dve drugi zadevi eh, moramo imeti pred očmi, eh, enkrat podpora eh, pozicije ženskih kandidatov za funkcije. In drugič ne smemo pozabiti, da je potrebno mobilizirati tudi moške na vseh ravneh. Morajo uvideti, da večja udeleženost žensk eh, predstavlja zagotovo veliko prednost. Jaz mislim, da imamo še dovolj časa, da to vključimo. Torej, še enkrat najlepša hvala. Zelo dobro. Gospa Črčarus. In, eh, on... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Da rekla bi, da to, kar je bilo danes povedano, je izredno pomembno. In hotela bi se poročevalki zahvaliti in ji čestitati, vendar mislim, da še nekaj manjka. Namreč dejanski pogoji v, bo, v vojnah in položaj žensk. V pozavi, povezavi z procesom demokratizacije manj razvitih držav in seveda tudi v povezavi z postavitvijo demokratičnega izobraževanja. Jaz mislim, da so to elementi, ki bi jih lahko uporabili. Kaj se dogaja v vojni? Od, začet, od začetka vojne gre za barbarsko kršitev človekovih pravic, pravic žensk, kaj ti ženske imajo odgovornost za svoje otroke. In tu praktično gre za splošne probleme, kaj ti eh, ljudje morajo živeti naprej, ljudje zbolijo tudi. In če je že takšen položaj, potem eh, morajo ženske imeti dostop do služb, ker dosti krat eh, ženske pozivajo, da eh, vzamejo v roke orožje. To ni nujno eh, najpomembnejše za ženske, da vzamejo v roke orožje in se borijo. In jaz mislim, da na to tudi niso uh, pripravljeni. Potrebno jih je pripraviti, da lahko v takšnem položaju branijo svoje otroke. Jaz mislim, da bi to morali vključiti v poročilo. In sporedno s tem bi morali preveriti, ali naj bi pozvali določene države, da podpišejo pogodbo z Združenim narodi, seveda z eh, spolnim nasiljem nad otroci, modo, če bi morali eh, razširiti idejo o vzpostavitvi inštituta, ki bi se ukvarjal z podpornimi ukrepi za ženske. To samo načelno. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Kačmarek. Uh, hvala predsedujoča kolegica na levi želi pritegniti pozornost sekretarjata. Samo toliko. Sem eden izmed moških glasov v tem odboru in dovolite mi, da izrazim določene skrbi, ki so jih v prvi vrsti izpostavile že ženske. To je področje, ki zadeva vsakogar izmed nas. Videli smo, eh, da je tukaj vse več posilstev, potem tudi vprašanje, kako bomo to eh, kaznovali, potem posilstvo nad eh, lezbikami. Tudi to je pomemben problem, ne samo v konfliktu, ampak tudi pred konfliktom in po njem. Ravno zato potrebujemo ustrezna finančna sredstva. Tukaj potrebujemo nujno pomoč, hitro se moramo odzvati. Predvsem so pomembne rezolucije, ki se pojavijo, ko se končno spostavi mir ženske veliko krat izrabljajo v vojni in veliko je od njih odvisno po vojni, saj so ključnega pomena za spostavitev družin in obnove družbe. Šel bi tako daleč in bi celo rekel, da verjetno, kar zadeva Evropsko službo za zunaj delovanje, gospod Berman je to že omenil. Res potrebujemo nekakšnega visokega predstavnika, ki bo prevzel pobudo na tem področju. Nekoliko nenavadno se mi zdi, da recimo v komisiji nimamo nikogar, ki bi bil izključno pristojen za vprašanje enakosti med spoloma in spolne identitete. Morda se sicer motim, Ampak zdi se mi, da je to res nujno in poreče vprašanje. Vedno znova govorimo o tem, da se moramo boriti proti diskriminaciji, da moramo poskrbeti za integracijo med spoloma. Kje pa je glas v Evropski komisiji, ki bi bil odgovoren za to področje? Tukaj vedno znova izumljamo toplo vodo, vedno znova sprejmamo nove in nove rezolucije. Ampak, ko govorimo o temeljnih vrednotah Evropske unije, se nič ne zgodi. Zdaj bi vas res uh, vprašal, zakaj kolegi komisarjev nikakor tega ne upošteva, zakaj nimajo enega predstavnika. Ravno tako Catherine Ashton, sicer imamo dovolj talentiranih eh, strokovnjakov, nekdanjih diplomatov, ključnih politikov, ki bi lahko prevzeli eh, ta mandat. Oni bi z veseljem prevzeli eh, ta izziv znotraj Evropske službe za zunanje delovanje. Bili bi visoki predstavniki pristojni za spolno identiteto, borili bi se proti diskriminaciji in poskrbeli bi za enakost med spoloma. Veliko zahtev naslavljamo na Catherine Ashton, na Evropsko službo za zunanje zadeve. Nimamo fizičnih verov, zato smo na nek način obsedeni s tem, da ne dosežemo dovolj. Ampak eh, prosim, da razširimo to sporočilo, če nam pa ne bo uspelo in vedno bi se znova povrnil na to, kar sem že prvič izpostavil, ko sem prišel v Evropski parlament. Nikakor ne morem sprijeti, da ob začetku mandata nimamo stalnih poročevalcev, ki so recimo celoten mandat skupaj s sekretarjatom pristojni za konkretno vprašanje, ki zadevajo enakost med spoloma, spolo identiteto, a potem tudi diskriminacijo. To ureja 13. člen oziroma sedaj imamo 19. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki to ureja. Brez teh glasov ki bodo izražali naše vrednote, ki bodo podprte zakonodajnimi ukrepi, če je to nujno, ravno tako z ukrepi, če je to nujno, bomo samo nekakšen trg, bomo zgolj gospodarska skupnost. Ta skupnost eh, ni uspešna gospodarsko, kaj pa nam bo ostalo? Absolutno nič. Hvala. Berman, te... Hvala lepo, gospod Berman, izvolite. Oui, en effet, je pense que Dejansko mislim, da stanje žensk v konfliktnih eh, področjih je izredno huda. Žrtve med eh, civilnim prebivalstvom so pretežno ženske in otroci. Oni so <clears throat> dejansko tarča, ko želimo terorizirati neko, nek narod, neko ljudstvo. Mednarodno kazensko sodišče se ukvarja s tem, ampak mislim, da bi bilo pomembno in nujno za Evropsko unijo da razpolagamo s posebnim odposlancem oziroma posebnim eh, predstavnikom, kot je povedal Michael, ki eh, naj se izredno ukvarja s tem vprašanjem, kajti imamo toliko finančnih instrumentov, toliko političnih resorjev, ki jih je odprla Evropska unija in ki, eh, pri katerih je vedno upleteno tudi vprašanje žensk v konfliktnih razmerah, kar bi utemeljevalo vlogo posebnega odposlanca ki bi moral imeti kot glavni cilj zasledovanje doslednosti v delovanju za varstvo, za zaščito žensk strani Evropske unije v takih okoliščinah. Vloga Evropske unije mora biti zgledna na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Gospa Zaborski, izvolite. Merci, Hvala, predsedujoča. Eh, Najlepša hvala. Mislim, da smo to vprašanje obravnavali, tako da smo upoštevali številne vidike. To je že drugo poročilo odbora za žensko politiko. Tudi v prejšnjem mandatu smo pripravili podobno poročilo. Zdi se mi, da je doseglo nekakšno usodo poročila na lasno pobudo, kar pomeni, da to poročilo ni zavezujoče. Zato se mi zdi, da se premikamo v začaranem krogu. To smo naredili že večkrat. Vedno smo navedli tiste probleme, s katerimi se ženske soočajo v vojnah, ampak lahko povem, da je težava, da ne napredujemo na tem področju, ampak zgolj ugotavljamo zadeve. Naši dokumenti so nekakšni brezobi tigri. Če se pojavi konflikt, potem je jasno, da bodo ženske vedno trpele. To bo stalen problem. Ugotavljamo, da se zadeve ne spreminjajo, kljub temu, da Združeni narodi ali Evropska unija delujeta na tem področju. Ženske trpijo kot matere. Videli smo, da so vse bolj žrtve spolnega nasila trpijo tudi zato, ker morajo skrbeti za gospodinstvo. Ženske so veliko krat eh, same, ostanejo same z otroki po koncu vojne, ker so njihovi partnerji oziroma možje umrli. Mislim, da bi lahko upoštevali številne kontekste in morda bi lahko naredili nekakšen seznam in izpostavili konkretna področja, v severni Afriki za časa arabske pomladi smo videli, da so se številne ženske uprle. Zato mi dovolite, da omenim tudi dobitnico Nobelove nagrade, ki prihaja izjemna. Cenim to, da so predvsem s to nagrado nagradili ženske in jim dali priznanje. Hvala lepa. Besedo bom predala eh, komisiji, gospe Volpi, če eh, želim. Tri <coughs> uh, minute. Uh, uh, Jaz sem Elena Volpi, prihajam iz eh, Evropske komisije. Najprej naj povem, da pozdravljamo to poročilo. Lahko povem, da se strinjamo vsemi sklepi in v tej fazi smo že posredovali določene komentarje, predvsem kar zadeva to, da je nujno podpreti vlogo žensk, ženskih organizacij, tistih, ki zagovarjajo pravice žensk. Ženske moramo opomornomočiti, postati eh, morajo akterke v mirovnih eh, pogajanjih ravno tako morajo biti udeležene takrat, ko se vzpostavlja mir. Potem boriti se moramo proti nasilju nad ženskami, eh, ki temeli predvsem na spolu. Kot Evropska komisija si prizadevamo, da bi res podprli vse ukrepe na tem področju. Verjetno veste, da je v letu 2010 eh, svet sprejel akcijski načrt za enakost med spoloma. Spostavili smo predvsem oponomočenje žensk in bor, borbo proti diskriminaciji. Kar nekaj ukrepov se nanaša na mobilizacijo tako človeških kot tudi finančnih verov. Želimo zgraditi zmogljivosti in predvsem želimo poskrbeti za to, da se izvaja resolucija Združenih narodov številka 25, ker se borimo proti nasilju, ki temelji na spolu. Kar pa zadeva konkretne programe, lahko povem, eh, da imamo štiri programe. V tem trenutku imamo program, ki, jih, eh, ki ga financira Inštitut eh, za demokracijo in človekove pravice. Imenuje se povezovanje žensk v vseh konfliktih ima en milijon evrov na voljo. Imamo nadnacionalne medregijske projekte, Pakistan, Afganistan za, zajeta, potem Južni Kaukaz, Gruzija, Azerbejdžan, Centralna Azija, potem tudi Tadžikistan, Kir Kirgizija in Uzbekistan. To je program, ki trenutno se izvaja. Želimo podpreti vse ukrepe, ki zadevajo podpora ženskim organizacijam, tistih, ki zagovarjajo ženske pravice in izvajanje konvencije Združenih narodov številka 25 in vse ostale rezolucije, ki eh, zadevajo položaj žensk v vojni. Potem imamo instrument za stabilnost, tudi tukaj imamo konkreten program. Zakaj gre? Oziroma se opravičujem imamo tudi ta program, ki ga izvaja Agencija Združenih narodov za ženske, potem pa še ena pobuda za ženske Združenih narodov v sodelovanju z UNDP-em. Imamo milijon en milijon in pol e- evrov na voljo, kar pomeni, da bomo imeli akcijski načrt v okviru instrumenta za stabilnost za leto 2012. Temeljni cilji želimo krepiti zmogljivosti in usklajevanje tako Evropske unije eh, kot eh, tudi Združenih narodov, to je ta rezolucija 1325, zasledujemo celovit pristop. Poleg teh dveh programov pa zasledujemo še en cilj našega akcijskega načrta za enakost med spoloma. Želimo čim bolj graditi na tematskih programih, recimo imamo instrument eh, za demokracijo in človekove pravice, pomembni pa so tudi ostali instrumenti. Želimo čim bolj mobilizirati lokalne vere. Na eni strani izvajamo rezolucijo 1325, po drugi strani pa želimo uveljaviti smernice Evropske unije, ki se borijo proti nasilju nad ženskami in diskriminacijo. Prosim, da k malu zaključite, ker ste že absolutno presegli tri minuta. Zdaj eh, zbiramo poročila, videli bomo, kako se programi znotraj tematskega programa izvajajo v prvem letu. Bomo videli, kaj je s pobudami, ki se izvajajo na lokalni ravni in kako je to povezano s tematskimi programi. Hvala. Merci beaucoup, je vais appeler... Hvala lepa. Besedo bom ponovno predala gospe Grez za sklepa. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Zahvaljujem se komisiji, ker je opozorila na različne programe, ki potekajo, ampak predvsem. Moram reči, da je razprava bila zelo bogata in je izpostavila številne vidike razumela, razumem, da poleg programov, ki že potekajo, je treba a, izpostaviti in povdariti, tako kot je povedala kolegica, izpostaviti razmere ženska v vojnah. In sem si zabeležila tudi vse točke, ki eh, lahko dodatno izpopolnijo to besedilo predvsem to, kar je povedala gospa Kretu v zvezi eh, z vprašanji posilstev in eh, v zvezi tudi z zdravstvenimi razmerami. Gospod Martin. Martinez je opozoril, da eh, se spolno nasilje v vojnah uporablja kot orožje. To je tu treba vključiti in potem imamo celo vrsto konkretnih predlogov, ki so išli iz posegov kolegov, kot naprimer tudi odnosi z Združenimi narodi oziroma je treba morda bolje izpostaviti tudi vlogo civilne družbe s tem pristopom, ki se mi je zdel res zelo zanimiv. Dejansko lahko povemo, da moramo uh, gledati na ženske ne samo kot na žrtve in torej povdariti njihovo zaščito, ampak gledati na nje kot na akterje pri obnovi, pri povojni obnovi. Mislim, da je to lahko zelo zanimiv pristop. Še nek predlog, ki je bil. Uh, Eh, izpostavljen in eh, za katerega mislim, da je res vredno, da ga razvijemo, je eh, dejansko vloga ženske in pravica ženske do zemljiške lastnine. Mislim, da je to zelo pomembno, to ni vedno ustrezno upoštevano. In vsaj ne pa vso, to pa je zelo zanimiva točka. Ne na zadnje, tudi predlog gospoda Cashmana, ki uh, se mi zdi res izredno zanimiv, uh, skleniti, torej, da uh, zahtevamo, ne vem v kateri obliki, ampak da uh, uh, opozorimo na to, da bi bilo potrebno imeti posebnega predstavnika v zvezi s tem vprašanjem. Kar bom še tudi si pribeležila iz te razprave, potem nekdo je tudi omenjal uh, to uh, Nobelovo nagrajenko za mir iz Jemna. Uh, Vsekakor moramo upoštevati pač, da <clears throat> eh, tudi imamo tudi vlogo žensk, ki so odigrale pomembno vlogo v vojnah in to eh, ta, ta predstavnica zastopa ravno te razmere. Morda bi jo lahko tudi nekje v prihodnosti sprejeli tu eh, pred našim odborom. Vsekakor veliko specifičnih točk je bilo omenjenih. To, da vprašanje, ki ostaja, je, kako naj naredimo obvezujoče vse te odločitve in te predloge, ki smo jih iznesli. To je bistvo <laughs> vsega, to je to, kar je treba še razrešiti in je treba razviti. Zvahal, zahvaljujem se vam seveda za vse uh, pripombe in uh, to bom seveda vključila v obliki predlogov sprememb. Hvala lepa, gospa Greznaj, vas opozorim, da rok uh, za vložitev predlogov sprememb se uh, iz, izteče danes večera ob 17. uri. Eh, glasovali pa bomo novembra. Imamo nekaj zamude, naj vas opozorim, eh, naj opozorim tiste, ki so ravno kar prišli. Prehajamo k predstavitvi eh, obiska delegacije odbora za razvoj v Južnem Sudanu. Dejansko. Veste, kolegice in kolegi, da delegacija našega odbora, ki eh, sta ga sestavljala gospod Rinaldi in gospod. Eh, Tirolien sta obiskala Južni Sudan od 18. do 21. julija tega leta. Prišlo je do ločitve med eh, Severnim in Južnim Sudanom po vojni, ki je tirjala na milijone eh, žrtev. Prišlo je do razglasitve razglasitve neodvisnosti, ampak še vedno hudi problemi obstajajo. Človekoljubne razmire, eh, določitev meje med severom in jugom, ki je še vedno predmet eh, krutih eh, spopadov, ne nazadnje tudi vprašanje delitve prihodkov, ki prihajajo iz. Um, iz naftnih eh, ležišč, eh, nahajališča. In eh, torej naj dam tudi dobrodošljico gospe Marsden, posebno predstavnico Evropske unije v Sudanu in Južnem Sudanu, ki bo spregovorila po predstavitvi gospoda Tiroljena, ki mu nemudoma predajamo besedo za 8 minut. Izvolite, gospod Tiroljen. Hvala lepa, predsedujoča, eh, gospa, predsed, gospa posebna predsedni, predstavnica Evropske unije. Kot veste, julija smo obiskali Sudan po odovit, odobritvi naše misije. Sicer naša delegacija je bila a, eh, malo številna, samo gospod Rinalni me je spremljal a, eh, a, na tem obisku. A, Eh, morda je tudi obdobje ni bilo ravno najprimirnejše. <clears throat> Morda gre tudi pripisati a, eh, drugim okoliščinam na terenu, ki so morda zmanjšali zanimanje za ta eh, ogled, ampak seveda je bilo zelo zanimivo si ogledati, kako prihaja do nastajanja tega južnosudanske, južnosudanske države. Poskušali smo brati čim več podatkov o <clears throat> mirovnem postopku in ugotoviti, kako se Evropska unija angažira na, terena, na terenu. Predon, preden predstavim eh, svoje pripombe, naj v imenu delegacije naj se zahvalim predvsem gospe Marsten, posebni predstavnici Evropske unije v Sudanu in Južnem Sudanu, ki eh, nas je pošastila svojo prisotnostjo danes tu med nami in naj se tudi zahvalim tudi osebju v Džubi za, eh, za njihov prispevek pri uspehu te misije. Torej, kot veste, 9. Eh, julija 2011 je Republika Južnega Sudana postala 193. država članica eh, Združenih narodov in 54. država članica Afriške unije. Eh, ta država, torej Sudan, je bila razdeljena na dvoje, se trepo, taj pa je potrebno preseči eh, zgodovino, ki je prepolna konfliktov in tudi vzajemnega nezanimanja. V skladu z statistikami ugotavljamo, da stopnja um, podhranjenosti je izredno, izredno uh, visoka. 85 odstotkov vseh odraslih je nepismenih, samo 50 km je asfaltiranih cest, uh, stopnja podhranjenosti je kronična, uh, eh, imamo samo osem babic in nekaj sto zdravnikov v celotni državi. Eh, Poleg tega pa Južni Sudan pozna plemenske, plemensko nasilje, dejavnosti tudi eh, torej, eh, odporniške, gospodove odporniške eh, vojske. Eh, In eh, kar um, dejansko prišlo je eh, zaradi uh, novih milic, ki delujejo na zemlju do 900 mrtvih in več kot 200 tisoč notranje razseljenih v letu 2010. Torej ta država potrebuje ogromno finančno in tehnično pomoč z, m, mm, z mednarodne strani. Od eh, leta 2005 Evropska unija je vedno ponujala razvojno pomoč in sicer v višini več kot 650 milijonov evrov, kar pa zadeva človekoljubno pomoč, znaša znesek 776 milijonov od leta 2003. Ministri za zunanje zudeve eh, Evropske unije so sklenili maja, da zagotovijo dodatno ovojnico v višini 200 milijonov evrov za to, da podprejo razvojni načrt eh, v obdobju 2011-2013. Imeli smo številne dvostranske odnose, eh, srečali smo se z gospod Marsden, ki eh, bo eh, naknadno osebno spregovorila in nam osvetlila namene njene, njenega mandata, njene funkcije. Srečali smo se tudi z generalno sekretarko, ki je zadolžena tudi za človekove pravice, številne predstavnike sistema Združenih narodov in tudi predstavnike nevladnih organizacij. V v eh, stiki z gospod Marsden smo se osredotočili predvsem na dvoje in sicer vlogo Kitajske pri obnovi države in pa reformo varstvenega sektorja torej, oziroma sektorja varnosti. Moramo reči, da Kitajska eh, je zelo pohlepna, predvsem kar zadeva tudi nahajališča nafte v Južnem Sudanu in eh, zato smo zaprosili gospod Marsden za mnenje. Svetovala nam je, naj uberemo previdnostno pot pot, eh, predvsem kaj ti, ko govorimo o Kitajski, moramo imeti vedno v mislih, da Kitajska ne upošteva ravno v največji meri vprašanje človekovih pravic in, člo, in pravic tudi eh, delavcev. Potrebno je torej zagotoviti tudi reformo eh, <clears throat> varnostnega sektorja, to je temeljnega pomena. Eh, to je bilo poudarjeno strani vseh eh, predstavnikov, s katerimi smo se sestali. Gospa Marcen je opozorila, da demobilizacija eh, milic bo temeljnega pomena, kajti dober del državnega proračuna gre ravno za, za potrebe vojske, ki jo sestavlja približno 40 tisoč vojakov. Seveda potrebno bo poskrbeti za tudi ustrezen proces ponovnega vključevanja bivših bojevnikov in potrebno je torej delati tudi na nacionalni spravi, to mora biti osnovni steber nove družbe. Kar pa zadeva naše stike z ostalimi predstavniki Južnega Sudana, naj povem, da bodi si kar zadeva predstavnike tudi Združenih narodov oziroma nevladnih organizacij, smo se osredotočili na ključno ulogo, ki jo mora imeti parlament Južnega Sudana, predvsem pri spodbujanju parlamentarne demokracije. Eh, naša delegacija je opozorila na vse možnosti sodelovanja, ki jih imamo predvsem tudi za krepitev eh, institucionalnih zmogljivosti. Hkrati smo eh, tudi se osredotočili na, eh, na nekatere druge vidike. Eh, obstajajo še vedno številni, številne težave, predvsem določitev meja. Mnogi južni sudanci še vedno živijo v Kartumu na severu in predvsem zelo hudo se, zelo hudo se postavlja vprašanje delitve dohodkov, ki prihajajo iz naftnih vreljcev. Eh, stanje je zelo nestabilno, eh, pod številni lokalni, eh, lokalni uporniki so še vedno prisotni na terenu. Ne na zadnje moramo biti tudi pozorni na ulogo, ki jo odegravajo uporniška gibanja oziroma gospodova uporniška vojska, ki prihaja iz Ugande. Potrebno je, eh, govorili smo tudi o morebitni vzpostavitvi nekega eh, suverenega premoženskega sklada, v katerega bi se stekali prihodki iz, eh, naftnih, eh, iz, iz črpanja nafte, ki, kar bi potem namenjali za notranje potrebe. Seveda tudi večkrat smo se pogovarjali o vlogi prebivalstva, In eh, predvsem je, smo se eh, tudi eh, osredotočili na vprašanje selitve čred, eh, kar je lahko bistvenega pomena eh, z ozirom tudi na razpol, razpoložljivost vode, kar zadeva eh, nomadsko prebivalstvo. Potem na nazadnje eh, Eh, smo eh, tudi se osredotočili na prehodno ustavo, ki ne upošteva v zadostni meri ključnih eh, faktorjev in ključnega faktorja civilnega prebivalstva in ne posveča zadostne pozornosti prebivalstvo strani vlade. Naj zaključim in povem, da vprašanja so izredno zapletena, težko jih je reševati v res eksplozivnem okolju kjer lahko pride do izbruha spopadov kar čez noč. E, kljub temu pa smo imeli e, občutek, da je prišlo do napredka pri vzpostavljanju države, neke odločne države, ki e, bo znala biti kos pogumnim izzivom in dejansko zato, da vzpostavi tudi neke trajnostne vzdržne pogoje za razvoj. Seveda, razpoložljivost rud, rud, torej eh, tudi eh, nafte in eh, drugih resursov so, je lahko priložnost za Južni Sudan v prihodnje. Pri tem seveda se bo potrebno boriti tudi proti korupciji in proti notranji nestabilnosti. Nova država potrebuje stalno podporo mednarodne skupnosti. <clears throat> V zvezi s tem. Moram reči, da smo se postavili v stik s številnimi predstavniki eh, Južnega Sudana, ki so pripravljeni eh, na sodelovanje. V prihodnje bo prišlo do podpisa kotonujskega sporazuma. To bo predstavljalo podlago, na kateri bo lahko naš parlament odigraval ključno ulogo pri uljavitvi parlamentarne demokracije s pomočjo skupnega medparlamentarnega odbora in s pomočjo tudi eh, urada za parlamentarno demokracijo emisije. Zahvaljujem se vam za pozornost. Hvala lepa, gospod Tireljen. Besedo predajam gospe Marcen za pet minut. Izvolite. Um, well, thank you very much and I very much welcome this helpful report by the European... Najlepša hvala. Pozdravljam poročilo delegacije Evropskega parlamenta, s katero sem se sestala v Ljubi. Uh, Tudi v Jubi smo bili prisotni 9. julija, ko smo slavili neodvisnost Južnega Sudana in čestitali smo jim k tej pridobljeni neodvisnosti. Evropsko partnerstvo bo pomagalo tej eh, novi državi, ki bo zaživela v miru, ki bo zaživela v blaginji, tako da bo zadostila pričakovanj ljudi. Takrat smo tudi izrazili željo, da voditelji Južnega Sudana bodo stavili na pluralnost, ravno tako na raznolikost. S tem bomo postavili Eh, temelje, da bomo imeli demokratično, pravično eh, družbo, ki bo temeljila na pravni državi in spoštovanju človekovih pravic. Tri, meseci, tri meseca kasneje je predsednik Al-Bakir začel zadeve dobro zastavil, namreč v kabinetu je veliko ljudi iz različnih logov, potem imajo 100 eh, dni možnosti, da bodo čim bolj vključili eh, vse ljudi, sodelovali bodo tudi eh, za svetom za človekove pravice v Ženevi. Veliko izjiv je še vedno pred njimi, namreč razvoj ustreznih zmogljivosti, da bomo videli, ali bodo res konkretno se borili proti korupciji, da se bodo rešili resnih težav, tukaj je veliko nasilja še vedno. Ne nazaj, zadnje je pa tukaj eh, veliko tistih, ki prihajajo iz eh, severa, ker imamo tukaj eh, velike težave z visoke cene energentov zaradi nove valute in potem je na zadnje tukaj blokada na južni meji. Veliko je humanitarnih izzivov premalo je hrane, ni dovolj živil, potem veliko je notranje razseljenih eh, ljudi eh, zaradi vseh teh ljudi, ki so prebežali. Potem pa je veliko napetosti še vedno s severom, ker te eh, težave notranje razseljenih ljudi še vedno niso rešene. Evropska unija ima tukaj celovit pristop in pozvali smo tako Kartum kot Jubo, da čimprej rešijo nastale razmere in konflikt. Evropska unija je tukaj odigrala zelo pomembno vlogo, predvsem kar zadeva humanitarno in razvojno pomoč gradili smo zmogljivosti, krepili smo civilno družbo, ponomočali smo ženske. Imamo skupne programe z državami članicami in upam, da bomo lahko zagotovili pomoč, ki bo usklajena, ki bo konkretna. Imamo, imamo nekakšno skupno strategijo in skupaj želimo uložiti prizadevanja na šestih sektorjih, namreč izobraževanje, pravosodje, potem voda, tudi v razvoj mest in podeželja. V stiku smo tudi z južno sudansko vlado. Upam, da bomo lahko dobro izvedli kodonski sporazum. To bo nekakšen dolgotrajni okvir za podporo Evropske unije. Samostalnih eh, stikih tako za predstavniki te države v Jubi kot tudi v Bruslju. Upam, da bomo s tem sporazumom imeli mi kot Evropska unija večje možnosti, da bomo imeli strukturiran dialog z Južno Sudansko vlado. V tem trenutku bo Evropska unija sodelovala tudi z druženimi narodi. Želimo podpreti Južno Sudansko vlado. Želimo krepiti načrt oblikovanja miru tudi v mandatu in rezoluciji nas je k temu pozval Varnostni svet in tukaj želimo pravzaprav temeljiti na skupni odgovornosti. Veselimo se tudi, da bomo sodelovali v konferenci, ki bo zelo pomembna in bo potekala letos v Washingtonu ob koncu leta. Evropska unija mora imeti dovolj zmogljivosti na terenu. Želimo poskrbeti za to, da smo kredibilni in upam, da bo urad v Jubi postal čim prej polnopravna delegacija z vsemi pravicami. Upam, da bomo imeli dovolj človeških verov na terenu in da da bomo te ambicije udejanjili v praksi. Tudi Evropski parlament ima tukaj pomembno vlogo, ko krepi demokratične institucije, ravno tako lahko spostavi ustrezne stike zakonodajno skupščino Južnega Sudana. Želimo se osredotočiti na Južni Sudan, ampak ob tej priložnosti bi rada podarila naslednje, kar zadeva razmere na severnem delu Sudana, zadeve nas še vedno zelo skrbijo. Tudi v, na področju modrega Nila. 300 tisoč ljudi naj bi bilo razseljenih, so na področju eh, Nubskih gora in humanitarne organizacije nimajo dostopa do tega področja. Upam, da bo Evropski parlament imel možnost, da se tudi o teh zadevah pogovori. Najlepša hvala. <clears throat> Hvala lepa. Gospod Tiroljan, želite zaključiti? Še kaj dodati? Ne, oprostite, gospod Dekajzer, izvolite. Sem pozabila na vas. Euh, Hvala, predsedujoča. Moja vprašanja so namenjena predvsem gospe Marsden, ki razpolaga z svežejšimi podatki poročila eh, gospoda Tiroljena nam prikazuje razmere v določenem trenutku in vemo, da parlament še, še vedno posveča in spremlja razmire na terenu in gospa Marsden se še vedno posveča tej novi eh, demokraciji, mladi demokraciji. In eh, seveda, mm, verjetno eh, je ta nova demokracija že stopila svoje prve korake, ampak moramo še veda, seveda doseči še dodatni napredek. Zadovoljna sem z dejstvom, da imamo strateški dokument, ki povzema vrst do uh, glavnih eh, tem za to, da bolje razumemo, uh, kje lahko uh, in kako lahko bolje pomagamo Južnemu Sudanu. Mislim, da jim je, mu je treba pomagati pri tem strateškem načrtovanju, ki prav gotovo ni enostavno izvedljivo. Vemo, kaj se dogaja v tem trenutku. Vsekakor se sprašujem se, pri čem smo Mm, kako poteka ta faza priprave, eh, zasnovanja ustave. Poznamo torej ta zakonodajni postopek, ki je povzročil nekaj majhnih eh, napetosti med eh, strankami, ki so na vladi v Južnem Sudanu in pa opozicijskimi silami, ki so imeli občutek, da so izključene iz tega zakonodajnega eh, postopka. Ali mislimo ali menimo, da a, smo zaključili to delo oziroma v kolikem času bodo lahko o, a, razglašene volitve. Mm, morda od julija dalje so stvari napredovale, kako in drugo vprašanje. Absolutno soglašamo s podpisom sporazume iz Kotonuja, ali je Južni Sudan pripravljen to podpisati in a, in ali uh, dejansko uh, so stvari razrešene pri mednarodnem kazenskem sodišču z ozirom tudi na ulogo Severnega Sudana in ulogo predsednika Al-Bashirja. Uh, eh, vemo, da. <clears throat> dejansko so nekateri celo pred Julijem uh, um, iz, izjavljali, da bodo zagovorniki Baširjeve stvari pri mednarodnem kazenskem sodišču, kajti Južni Sudan uh, bo moral ohranjati dobre odnose s Severnim Sudanom, torej to ostaja še odprto, ampak tudi radi bi vedeli tako mi kot tudi pod odbor za državljanske pravice. Eh, morda bi eh, bilo pametno tudi Eh, vedeti, kako potekajo stvari v uh, gorovju Nuba, kjer so uh, eh, razmire res katastrofalne. Je na uh, stotine tisočev razseljenih ljudi, uh, se obstreljuje celotno obrobje, razmire so res katastrofalne in, to, in tukaj gre za severni Sudan. Morda bi to lahko bil uh, predmet, uh, ki, uh, torej, tema, ki bi jo lahko obravnavali eh, pod točko nujne zadeve na naslednjem plenarnem eh, zasedanju. Eh, pravzaprav tudi. Stvar, celo vrsto stvari ni, nismo imeli, niso imeli možnosti razrešiti o priložnosti referenduma. Torej, gre za nujno človekoljubno vprašanje in kakšne vrste pritisk lahko izvajamo. A, napram eh, severni državi, katere vzvode imamo to pogledno, nam lahko poveste, kako lahko izvajamo pritiske na eh, Baširje za to, eh, da naj neha to kršenje mednarodnega prava in tudi kako naj pomagamo jugu, naj stopa proti v smeri demokracije in kako naj uh, oblikujemo na najboljši način uh, programe za razvojno pomoč. Hvala lepa. Predala bom najprej besedo Garido Ruisu, v, ki, ki predstavlja komisijo. V zastopstvu torej eh, Evropske komisije ne, si tega ne želi, ne. Potem pa bom predala besedo gospe Marsden ki bo odgovorila na vprašanja, ki so ji bila ravno kar zastavljena. Hvala. Um... Najlepša hvala. Kar zadeva prvo vprašanje, kakšno je trenutno stanje in kako se pripravlja ustava. Začeli so s procesom, da bi pripravili na kakšno začasno ustavo in kot ste pravilno izpostavili, je prišlo do določene napetosti eh, z obzitskimi strankami iz juga. Zdelo se jim je, da bi tudi oni morali biti bolje upeti v ta proces. To prehodno ustavo eh, so sprejeli že pred 9. julijem v naslednji fazi, pa se pripravljajo na to, da bodo za Južni Sudan sprejeli dokončno ustavo Mi smo spodbujali južnosudansko vlado, da v tej drugi fazi poskrbi, da se vložijo dodatna prizadevanja in eh, da bodo zelo dobro prevedeli to ustavo, da bodo vključili predstavnike različnih skupin, vse zainteresirane strani, opozicijske stranke, tudi predstavnike civilne družbe in tudi ostale. Kar zadeva kotonujski sporazum, smo v stiku z južnosudansko vlado. Želimo jih opozoriti na to, da je potreben celovit proces, če ne bi postali polnopravni pogodbeni strani v tej pogodbi. Zaradi določene dikcije kotonujskega sporazuma in tudi zaradi statusa rimskega statuta in mednarodnega kazenskega sodišča je to predvsem pereč problem. O tem mora premisliti vlada v Jubi. morajo razmisliti, ali se jim to splača, kaj so pozitivne, kaj so negativne plati pristopa k temu sporazumu. Če pa se bodo odločili, eh, da bodo pristopili k tonujskemu sporazumu in zdi se, da si to v tem trenutku res želijo, potem smo že povdarili, da jim bomo pomagali po svojih najboljših močeh, da bomo lahko ta proces pospešili. Merci beaucoup. Uh, avant de passer la parole à monsieur. Hvala lepa, preden predam besedo gospodu Tirolienu, predam besedo gospodu Rial Rinaldiju, izvolite. Hvala, predsedujoča. Želim samo dopolniti predstavitev, ki jo je podal gospod Tirolien. Zahvaljujem se mu za vlogo, ki jo je imel kot vodilni v tej delegaciji. Hkrati eh, poteka neka druga seja, na kateri sem moral biti prisoten, ampak želim povedati troje. In sicer eh, želim izpostaviti vlogo NVO-ja. Južni Sudan je država, kjer eh, so vladne institucije zelo šipke, imajo odločno, odločno tradicijo, ki jo odigravajo plemena in eh, seveda prvič v zgodovini eh, se spopadajo s konstrukcijo eh, neke države in torej z določenimi pogoji, ki predhodno niso obstajali. To je izziv za nje. Celo popovdne smo se sestali z predstavniki nevladnih organizacij in eh, le ti dejansko se morajo soočati z nekim novim institucionalnim okvirom, ki ga prej niso poznali. Uh, Torej, Južni Sudan mora ustrezno ovrednotiti njihovo ulogo, njihova znanja, njihov način delovanja na terenu, ker delujejo zelo učinkovito, kajti to je eden od redkih instrumentov na terenu za zagotavljanje nujnih služb in storitev. Druga stvar, obstaja problem seveda napram severu, ampak obstaja tudi problem nacionalne sprave, ki je prednostne narave, kajti uh, Med severom in jugom obstaja še vedno konfliktnost, ki je izredno ostra in ki terja tudi neka, nekega duha uh, ustvarjanja neke nove nacionalne entitete, ki uh, bo morala prehoditi še dolgo pot. Torej, to je res eh, prednostnega pomena, bodi si za novo vlado v Jubi, tudi za mednarodno skupnost, ki uh, mora uh, pomagati in podpirati. Potem naj izpostavim, da velik vir za Južni Sudan je seveda nafta in zato ustrajamo tudi na izkušnjah, eh, ki smo jih oblikovali v zvezi z vzhodnim Timorjem. Tam je bil ustanovljen poseben sklad, poseben državni premoženski sklad, ki je ločen od državnega proračuna in ki omogoča preglednost pri uporabi teh sredstev, ki prihajajo iz eh, dejansko eh, črpanja nafte in uh, ki lahko tudi uh, eh, omogočajo boljšo uporabo naftnih prihodkov. To je tudi element za preprečevanje vsakršne korupcije. Srečali smo se s um, lokalnimi poslanci ki so se nam zdeli izredno motivirani, angažirani eh, v boju proti korupciji ampak eh, seveda glede na to, da v določenem trenutku bo prišlo do množičnega priliva sredstev iz črpanja nafte, eh, v tistem trenutku se bo eh, ta problem začel res postavljati. In torej, glede na to, da mi poznamo dobre prakse, tak je recimo zgled s Timorjem, mislim, da je to lahko rešitev, na kateri ustajamo kot Evropska unija. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tirolijen, želite še spregovoriti in podati zaključke? Naj zaključim. Naj povem, da gre za izredno zanimivo državo. Moram reči, da javni akteri so izredno uh, pripravljeni uh, uh, recimo, uh, biti zmagoviti v tem, uh, napram temu velikemu izzivu, Eh, eh, sicer obstajajo določene možnosti na področju kmetijstva, obstaja mm, torej veliko možnosti, ta država pa je žrtev tako notranjih kot zunanjih napetosti in eh, predvsem je žrtev izkoriščanja strani Severnega Sudana, kar se je dogajalo v vseh zadnjih 50 letih in je v bistvu obubožalo južni del bivše države. Izzivi so ogromni treba se jih je lotiti, moramo ugotoviti, da v tem trenutku moramo uh, ugotoviti, da seveda eh, rezultati ne bodo nikoli, nikoli dovolj zadovoljivi, to ugotavljajo vsi vsi uh, mednarodni akteri, uh, eh, dejansko bo težko uh, izpolniti um, tisočletne razvojne cilje, ampak uh, res Južni Sudan je lahko zgled to pogledno. Zato si moramo maksimalno prizadevati. Hvala lepa, gospod Tireljen. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer k revi, pregledu evropske sosedske politike. To je izmenjava mnen o mojem mnenju, ki sem ga pripravila eh, za potrebe odbora za zunanje zadeve in sicer o pregledu evropske sosedske politike. Torej, če mi dovolite, si bom predala besedo za to, da v povzetku predstavim svoj um, osnutek mnenja in sicer o pregledu evropske sosedske politike. politike jaz bi rekla, da, nasplošno, da je nasplošno ta dokument uravnotežen. Eh, prosili bi samo pristojni odbor, da vključi določene vidike, ki so nam posebno pri srcu in ki jih pogrešamo v osnovnem besedilu. V svojem mnenju ustrajam na nekaterih vidikih, ki se mi zdijo temeljnega pomena, kot naprimer doslednost in sicer dosledna, dosledno prisotnost Eh, razvojne pomoči v vseh eh, svetskih politikah. Dejansko eh, to je zabeleženo tudi v členu 208 eh, pogodbe o delovanju Evropske eh, unije. Potrebno je torej vključiti razvojno pomoč v politike, v politike sosedstva tako proti jugu kot proti vzhodu. Ustrajam na tem zato, da Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje upoštevata cilje razvojne politike. Prior uresničevanju sosedske politike predvsem naj upoštevajo glavni cilj, to je zmanjševanje eh, oziroma ob koncu izkoreninjenje revščine. Poleg tega menim, da je pomembno, da se v mnenju omenjajo tudi migracijski tokovi in migracijski odnosi med Evropsko unijo in sosedi na vzhodu in na jugu. Eh, torej, teh eh, odnosov ne smemo razumeti samo zazornega kota varnostnih eh, potreb Evropske unije, ampak to je treba tudi upoštevati v okviru nekega vzdržnega in trajnostnega razvoja zdravja naših sosedov. Poleg tega menimo, da komisija in Evropska služba zunanje delovanje se morata v prihodnje osredotočiti tudi na vprašanje temeljnih eh, pravic eh, beguncev in eh, migrantov. Mislim, da moramo pozoriti, da proračun za razvojno pomoč in človekoljubno pomoč ne smeta biti eh, namenjena eh, za potrebe financiranja evropske sosedske politike. Po drugi strani tudi naj povem, da tudi obžalujemo stališče komisije do bližnjega vzhoda. Ko ugotavljamo, kako Evropska unija zelo pomaga na tem koncu sveta, predvsem kar zadeva podporo, za UNRVO. Eh, seveda ugotavljamo, da Evropska unija bi morala biti odločnejši akter na, eh, v tem predelu sveta, morale bi postati pomembnejši diplomatski in politični akter na Bližnjem vzhodu, sicer prvorazrednega nivoja. Naj, upošte, naj upoštevamo tudi, da arabska pomlad ima pomembne posledice za odnose med nami in našimi sosedi. Moramo podpreti lokalne civilne družbe, ki so se osamosvojile eh, tamkajšnjih režimov, hkrati pa ta osamosvojitev eh, mora stopati z roko v roki z eh, načeli spoštovanja demokracije, človekovih pravic, eh, konkretnih eh, pravic žensk, spoštovanje pravosodja, pravne države, temeljnih svoboščin, dobrega vodenja, eh, pravični porazdelitvi sveta sredstvi, boj proti, eh, ki, eh, proti revščini, ki je še kako prisotna v teh državah. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa pričakujem vaše pripombe, predam besedo gospodu Guerreru. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči, predsedujoča. Vi ste stalna poročevalka za humanitarno pomoč in zato bi vam hotel čestitati tudi k temu poročilu, eh, k vašemu mnenju, k temu poročilu, ki prihaja iz Afeta. Jaz sem to prebral in moram reči, da se v glavnem strinjam z vašimi idejami. Eh, tu gre za povezavo med razvojno politiko in eh, zunanjim delovanjem Evropske unije na splošno. To pomeni, da bi bilo treba razvojno os eh, usporedno uporabljati, tako da ne bi prišlo do eh, nesporazumov, da eh, potrebno je na vsak način eh, igrati aktivno vlogo v mirovnem procesu. V tem delu sveta tu je treba najti skupno politiko Evropske unije. Moramo biti bolj senzibilni za probleme te regije. V svetu je prišlo do številnih dogodkov v zadnjem času, posebno pomembna je arabska pomlad. Kljub vsem eh, krizam, socialnim problemom posod na svetu, pa moramo reči, da nekatere družbe in države ki so bile podjarmljene, so napravile korak v smeri osvoboditve. E, te, e, še niso na koncu poti. Po tej poti pravkar hodijo, to se pravi, Evropska unija se je angažirala v tem političnem procesu in skuša to podpirati. E, me je. Eh, Evropske unije eh, so tudi blizu temu območju, zato je to za Evropsko unijo tako pomembno. Eh, gre tu za oskrbo z energijo in tako dalje, te številne druge zadeve. Eh, to je izredno pomembno. mi moramo demokratične strukture podpreti in podpreti razvoj v tem območju. Globalni pristop, ki se kaže v vašem mnenju, namreč, da je razvojna politika, kot jo mi eh, zastopamo v tem odboru, da je to izredno pomemben inštrument tudi zunanje politike in to je pravi pristop, po mojem mnenju. Mogoče še ena točka, ki bi eh, jo lahko poročevalka upoštevala. V tem odboru je običajno, da fazo rehabilitacije in ponovne vzpostavitve v nekaterih državah, kot naprimer Libija, eh, kjer je vojna mm, zelo dosti eh, porušila, uničila. Ne samo, eh, to ni terjalo samo človeški življenj, to je eh, več tudi uničenje infrastrukture. Uh, mi bi morali poskrbeti za to oziroma eh, razmisliti o tem, da bi Evropska unija imenovala posebnega eh, povlačenca za to območje. In ta predstavnik, ta povlačenec bi moral eh, pri eh, delovanju v tej regiji razmišljati tudi o razvoju. Eh, gospa. predsedujoča bi mogoče lahko eh, igrala tu pomembno vlogo. Če Obstaja ena zadeva, ki je povezana z to spremembo, potem je to mobiliziranje mladih ljudi, žena in pa želja, da se eh, organizirajo svobodne volitve. Torej, mi bi morali na vsak način se truditi za to, da podpremo civilno družbo. Eh, sosedska politika v tem okviru bi morala pospeševati predvsem civilno družbo, predvsem mlade ljudi tudi parlamenti, njih je treba podpreti. Če bo konec leta prišlo do volitev, mislim, da so to države, ki nimajo parlamentarne eh, tradicije, tu bi Evropska unija lahko marsikaj naredila. Hvala, gospod Teočaros. Najlepša. Hvala, predsedujoča. To, kar ste rekli v mnenju, tu na vsak način podpiram. Jaz bi hotela samo dodati nekaj in sicer v zvezi z migracijskimi tokovi. In to je zelo pomembno, kar ste vi povedali, namreč, da se ne bi smeli ukvarjati samo za krizo, temveč tudi z človekovimi pravicami eh, migrantov kaj ti. Če govorimo o državah, ki sprejemajo migrante, potem mislim, da bi morali eh, to problematiko razdeliti na vse eh, evropske države, kar zadeva finančno plat enostavno ni možno, da bi eh, siromašnejše države juga morale prenašati vso finančno breme. Kremonini? Daj pa gospod Kremonini v imenu Evropske službe za zunanje delovanja. Najlepša hvala. osnutek mnenja in tudi razprava sta izpostavila cela vrsto pomembnih zadev. Ne vas samo na kratko spomnim, da so cilji evropske sosedske politike predvsem stabilnost, varnost in blaginja v upoštevanju skupnih vrednot v soseščini. Ko govorimo o skupnih vrednotah, govorimo predvsem o otepljivi demokraciji. Arabska pomlad je tudi pokazala, da lahko zagotovimo stabilnost, varnost in blaginjo samo, če upoštevamo človekove pravice. In to je bistveno in mi se tega zelo dobro zavedamo. Najmenim še tole. Evropska sosedska politika si pravzaprav prizadeva, da bi spodbujala stabilnost, varnost in blaginjo, tako da se vzpostavi konkreten okvir delovanja. Želimo spodbujati razvoj civilne družje, želimo, da se vzpostavijo tiste institucije, ki so nujne, če naj bi demokracija zaživela. Potem pa tudi pravna država je pomembna za razvoj vsake družbe. Tako bomo izboljšali eh, blaginjo kar je enako zmanjšanju oziroma izkorenjenju revščine. Cilj evropske sosedske politike je usklajen v veliki večini primerov tudi z razvojnimi cili. In zdi se mi, da sta obi politiki usklajeni, tukaj ni nobenih nasproti. Ko pa govorimo o migracijah, Res je nujno pomembno, da vzpostavimo povezavo med priseljevanjem in razvojem. Evropski poslanci se zelo dobro razve, zavedajo, da se sedaj pogajamo o tako imenovanem partnerstvu na področju mobilnosti v okviru globalnega partnerstva. Tudi generalni direktorati znotraj komisije se predstavljajo recimo z južnim sredozemljem, recimo Tunizija in Maroko sta prvi državi, s katerimi ne bi spostavili to partnerstvo na področju mobilnosti. In tukaj bomo imeli eh, tri stebre v globalnem pristopu in predvsem bomo upoštevali priseljevanje in razvoj. Drugače povedamo, no? Recimo, nakazila so pomembna tudi za državo izvora. To povezavo želimo izpostaviti in sedaj si prizadevamo predvsem za to. Naj sklenem. Slišali smo tudi, eh, da se moramo posvetiti predvsem razvojnim eh, ciljem, kar zadeva južno sredozemlje. S tem se nedvomno ukvarjamo. Ker USR pa zaprav želi povezovati prizadevanja številnih finančnih institucij in držav donatork. In ravno to je tista obnova, ki ste jo izpostavili vi. Evropska sosedska politika zasleduje v veliki meri tudi razvojne cile, kot sem že rekel, razvojna politika in evropska sosedska politika sta usklajeni politiki, ker tudi evropska sosedska politika zagovarja razvoj sosednjih držav. Edina razlika se pojavlja pri razporeditvi določenih eh, ciljev, določenih projektov, glede na geografsko razdelitev, to je ne nazadnje tudi politična odločitev, ampak tudi evropska sosedska politika si prizadeva za razvoj sosednjih držav oziroma sosedske. Hvala. Hvala besedo predajamo eh, Evropski komisiji, gospe Molte. No, ne, ne, ja, izvolite. Just, uh, ja civilna družba. Tudi eh, tukaj je Evropska komisija eh, sprejela poseben sklad, eh, s katerim financiramo delovanje civilne družbe, tako za sever kot tudi za jug. Potem izobraževanje, tudi te projekte podpiramo. Tudi tukaj imamo kar nekaj regionalnih programov, spodbujamo demokracijo, človekove pravice. Tako da imamo tukaj kar nekaj razvojnih instrumentov. Hvala. Eh bien, merci beaucoup pour euh, vos. Hvala lepa, zahvaljujemo se vam za te zaključke. Naj vas opozorim, da rok za vložitev predlogov sprememb k temu mnenju zapade um, 14. oktobra o 12. uri. Glasovanje bo potekalo 7. novembra. Pričakujem seveda vaše pripombe, vaše predloge. Hvala. Prehajamo zdaj k eh, proračunskemu nadzoru nad humanitarno pomočjo Evropske unije, ki jo vodi urad ECO. V zvezi s to točko dnevnega reda, eh, za katero sem pristojna, naj povem, da bo eh, poročilo v odboru za proračunski nadzor sprejeto 8. decembra. Eh, ker sem pripravljal kamnenja, eh, si ponovno predajam besedo za kratko predstavitev tega predloga mnenja, osnutka mnenja. Hvala lepa. Se pravi, da sem tu prisotna danes v tem dvojnem svojstvu. Uh, <clears throat> komisija, eh, ki, oziroma odbor, ki je pristojen eh, za to vprašanje, nam ni posredoval ustreznega besedila, ampak sekretarjat nam je posredoval osnovne informacije. Naj povem, da nasplošno eh, urad Eko ustrezno upravlja svojimi sredstvi. Eh, v letu 2009 eh, smo zabeležili določene pomankljivosti v eh, sistemu poročanja, predvsem kar zadeva uporabljene sredstva strani Združenih narodov, ki so glavni partner urada ECO. Glavni poročevalci ugotavljajo, da je potrebno zabeležiti napredek napredek, kar zadeva tudi ustrežne strategije nadzorovanja tveganja, kar zadeva pregled nad izvajalci, eh, ki so, mu, eh, ki so jim zaupana sredstva eh, strani generalnega direktorata eko. Kar zadeva čelikoljubno pomoč, ugotavljamo, da potrebujemo večjo, večji realizem in eh, torej ti, ta proračunska sredstva je treba okrepiti. Z ozirom na nedavne eh, krize v Pakistanu in na Haitiju eh, se odbor veseli hitrega odziva strani generalnega direktorata eko, hkrati pa pogreša prisotnost nekega odločnega Eh, odločne vloge eh, koordinatorja. Beležimo tudi eh, hronično eh, premajhno, premajhno financiranje teh eh, sredstev. Ehm, predvsem ob koncu leta eh, so rezerve v bistvu izčrpane. Zato se veselim eh, povečanja sredstev, ki so namenjena čilkoljubni pomoči in tudi kar zadeva rezervo za nujno pomoč, eh, kar je predlagala Evropska unija za obdobje 2014-2014.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 Ehm, zdaj eh, človekoljubna eh, pomoč bo znašala 6,4 milijarde evrov, torej letno 915 milijonov evrov v primerjavi z 813 milijonov evrov v obdobju 2007-2013. Napredek je treba doseči na področju boljšega povezovanja nujne pomoči, obnove in razvojne pomoči. Eh, tudi finančni instrumenti morajo postati prožnejši, vključno s sredstvami, sredstvi Evropskega razvojnega eh, sklada, kjer je zelo težko preusmeriti sredstva v primeru, ko nastopi neka nenadna katastrofa. Eh, odbor eh, Deve predvideva tudi organizacijo neke javne predstavitve v zvezi s to temo leta 2012. Uh, eh, poleg tega uh, upozarjamo, da je treba tudi uh, uvesti uh, <clears throat> konsorcije um, pri uh, upravljanju z, z sredstvi. Um, seveda, bolje bi bilo tudi izboljšati in pospešiti postopke. Ta novost ne sme eh, tudi um, nekako eh, škoditi eh, majhnim eh, nevladnim organizacijam, ki imajo omejene upravne možnosti in eh, sposobnosti. In zato je ta sredstva treba ustrezno prilagoditi na eh, človekoljubni, na humanitarni sektor. Uh, Eh, sicer eh, moramo reči, da DG Eko eh, razpolaga z zadovoljivimi predpisi za izbor svojih sodelavcev in partnerstv. Dejansko partnerji in njihova kakovost so dejansko, dejansko ehm, vredni vsakašnega spoštovanja. In S tem sem nekako že izčrpala, uh, sicer gospa Kilja želi spregovoriti, prosim, izvolite. Vprašanje imam, ne vem sicer ali je to ustrezno vprašanje, ampak. Govorili smo o proračunski reviziji in kar zadeva razvojno pomoč, eh, smo večkrat slišali, da bi bilo bolje, če bi imeli pavšalne stopnje uh, ne pa da bi predložili vsak eh, posamezen račun, ker se veliko krat eh, pojavljajo napake. Ne vem, ali ste to upoštevali v poročilu, ali to sploh ni relevantno, kar zadeva eko. To je moje vprašanje. Je dobro vprašanje, gospod Görens, kaj mislite o tem? Je vais peut-être passer la besedo bi predala gospodu Špigelerju iz eh, generalnega direktorata ECO. Just first of all, a quick Hvala. Jaz se na kratko odzovem na osnutek mnenja. Pozdravljamo to poročilo, zdi se nam, da je zelo usklajeno. Podarili ste učinkovitost in racionalizacijo humanitarne pomoči tudi strok nadzorni sistem je zelo pomemben, ker odbor za proračunski nadzor nas je pohvalil, kar je velik kompliment. Potem eh, partnerstvo s humanitarnimi organizacijami je dodana vrednost in potem eh, naš pristop, ki temelji na verih. Nekaj točk ste izpostavili in o teh bomo morali dodatno razmisliti. Predvsem, kar zadeva poročanje in preverjanje strani organizacij Združenih narodov, potem oceniti moramo dejanske potrebe to metodologijo vedno znova izpopolnjujemo, transparentnost je bistvena in v poročilu se izpostavljajo tudi strukturne teme, kar zadeva krepitev proračuna. Pavšalni pristop tega nismo poštevali v osnutku mnenja, ki je pred menoj to nas ne skrbi, če govorim v imenu EKA. Seveda določeni izdatki obstajajo, kjer bi se lahko vprašali, ali je pošaljni pristop boljši ali ne, ali je tako humanitarna pomoč eh, boljša, ker imamo opravka z dejanskimi izdatki pri humanitarni eh, pomoči, tako da to ni prednostnega pomena in poročilu se to ne navaja. Kar pa zadeva konkretna priporočila, pozdravljamo jih sedaj imamo dva pomembna projekta, to je večletni finančni okvir, ravno tako moramo pregledati partnerstva. Vsi predlogi bodo pozitivno vplivali pri obeh procesih. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Ni drugih prijak besedi. Smo že vsi utrujeni. Naj vas opozorim, da rok za uložitev predlogov sprememb je bil uh, spremenjen in sicer eh, rok se izteče 12. oktobra ob 17. uri. Glasovanje bo potekalo 7. novembra. 19. točka na dnevnem redu, točka razno. Imate kaj pod to točko razno, ukolikor ni nikakršnih eh, točk, ki bi jih obravnavali. Naj vas opozorim, da eh, seja naslednje seje bo 7. novembra od 15. ure do 18.30. Naša seja se nadaljuje danes popovdan in sicer s eh, sejo medparlamentarno, torej z medparlamentarno sejo odborov Deve in eh, Droa z nacionalnimi parlamenti o pogojevanju človekovih pravic v razvojni politiki. Vabim vse, da se je udeležite vidite, mislim, da je pomembno, da smo prisotni eh, v velikem številu. Kaj ti naši nacionalni poslanci so opravili dolgo pot, da pridejo na to eh, izmenjavo pogledov in da se je udeležijo. Gospod Berman, prosim. Prosim, da ste spet tu v dvorani o 15. uri na eh, seji z našimi nacionalnimi parlamenti.